Merk začenja k koledarju zasedanja Evropskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Mogoče zato, ker zapuščam parlament eh, julija, nimam nobenih pogledov, kar zadeva koledar zasedanja Evropskega parlamenta v letu 2010. Vendar pa sem v zadnjih desetih eh, letih eh, bil priča, da smo eh, vedno znova zamudili priložnost, da bi rešili zasedanja v Štrasburu. Gre za škandalozno potrato davkoplačevalskega denarja. V Bruslu imamo dovolj objektov in ko sem to omenjal ljudem v Združenem kraljestvu, stroške in težave, ki jih imamo vsi, ko potujemo sem, so izjemne. In eh, to je škandalozno, sploh v časih eh, finančne gospodarske krize. Prišel je čas, da končamo te Strasburške eh, tedne in jih prenesemo v Brusel in s tem podamo pravi prispevek za prihranek proračunskega denarja, ki ga lahko porabim v druge namene. Hvala lepa. Gospod Hidden Harris, eno minuto. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Vsako leto konferenca predsednikov pripravi različne spremembe, zato da bi porabili več časa v Štrasburu, kot naj bi ga. V Štrasburu pribijemo več časa kot vsi ostali, oziroma kot bi kdorkoli od zunaj lahko to razumel. Problemi so vedno z potovanjem. Ne bi smeli več prihajati v Štrasbur. Parlament bi moral imeti vsaj eno posebno pravico in sicer, da bi imel parlament pravico, da izbira, kje bo imel zasedanja. Kolega ugotavlja, da imamo nekaj lokalnih prednosti za politike, ki živijo v bližini tega kraja, vendar pa ni vsem lahko potovati čez mejo z Nemčijo. En dan potrebuje, da pridemo do volilnega okraja. Za vsakega, ki želi obiskati našo ustanojo, ima težave. Ne bi smeli glasovati za več časa, ki ga preživimo v Štrasburu, ampak odpraviti ta zasedanja. Hvala lepa. Kar zadeva poročilo Maginis, ima besedo gospod Anan. Izvolite. Oh, on the, on the poročilo McGuinness o peticijah. Prav, hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Imam samo eno zadevo, ki bi jo želel omeniti. Gre za škandalozno sago španskih lasnikov um, zemlišč, ki so izvajali svojo politiko v zadnjih šestih letih. V našem parlamentu imamo vsi neke volilne okraje, volilna okrožja, ne glede na to, odkot prihajamo in vse to je povezano z zadevo španskih posesti ob obali. Prihaja do hudih frustracij zaradi nastopa španskih poslancev. Zato bi prosil Partijo Popolari iz Španije, da razmislijo o zaščiti osebne lasnine. Vsi vemo, kaj se je dogajalo v drugi republiki, če lasnina ni zavarovana. Ljudje se morajo zavedati, da je njihova lasnina zavarovana pred eh, intervencijami države. Hvala lepa kar zadeva eh, enakopravnost eh, spolov, ima besedo gospod Takula. Gospa Zaborskar je to poročila. Mister Takula. Gospod Takula, izvolite. Beseda je vaša. Haluan ensinnäkin lausua tästä Saborskan mietinnöstä, että minusta... Eh, kar zadeva poročilo gospe Zaborske, naj povem naslednje. Gre v pravo smer. Eh, zelo pomembno je, da imamo enakost med spoloma tudi v parlamentu, da je tudi tukaj uveljavljena, predvsem pri delu odborov in delegacij. Ko bodo postavljeni novi seznami po volitvah, eh, bo zelo pomembno, da bodo na teh seznamih enakopravno nastopali moški in ženske. Pomembno je, je, da nekega dne dosežemo cilj, da spoli ne bodo igrali tako pomembne vloge kot. Uh, da spol ne bo igral tako pomembne vloge kot eh, sposobno znanje in tako naprej, sploh v odborih in delegacijah, kjer imamo prave strokovnjake za posamezna področja. Preko tega znanja bi lahko dosegli boljšo prihodnost, boljšo Evropo. Hvala lepa. Poročilo Morga, notranji trg eh, z električno energijo gospod Annan. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zelo veliko lahko prihranimo za spostavitvijo eh, evropskega omrežja. V Evropi imamo povsod eh, presežek energije. Ko bomo odpravili meje, bo to bistveno zmanjšalo našo odvisnost od uvoza energetskih eh, virov. Takšen model integracije notranjega trga, decentraliziran sistem, ni to, o čemer smo glasovali danes. Gremo v smeri harmonizacije, opredeljenih fiksnih eh, cen trdnega porožaja v pogajanjih z Rusijo in tretjimi strankami. Gre za pomembno ideološko odločitev med eh, prostim trgom in harmoniziranim trgom, ki omogoča zaščito potrošnikov in regulacijo, kar je posebej nevarno za državo, kot je Britanija. Pred nekaj leti smo bili edini neto proizvajalec eh, energije v Evropi. In eh, to se lahko za nas eh, pokaže kot eh, pri ribiški politiki, ko bomo edini, ki bodo prispevali v to omrežje, ostali pa bodo enakopravno črpali iz tega. Gospod Kamal, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in pred nadaljujem naj čestitam eh, gospi Morgan, poročevalki, ki zapušča ta kraj. Vedno se nisva strinjala, vendar pa se bomo vsi strinjali, da je opravljal odlično delo pri pripravi tega poročila. Vsi se zavedamo zgodovine liberalizacije trgo. Eh, področje telekoma in liberalizacija na tem trgu je pomenila veliko uspehe. Zato je eh, sramota, da poštni promet in pa energetski trg tukaj zamujata. To so dobri koraki v pravo smer, še vedno pa moramo rešiti problem razvezave omrežji, tako kot na drugih eh, trgih, na trgu, kot je Združeno kraljestvo, ostajamo odprti za konkurenčnost, tako da Francija in Nemčija prihajata na naš trg. Eh, Združeno kraljestvo in druge države pa ne morejo nastopati na tem konkurenčnem trgu. Treba je bolj zaupati v trg, skrajni čas, da to počnemo. Hvala lepa. Poročilo Belet eh, glede označevanja pneumatik, gospod Pakula. Gospod Pakula. Puhemies, ensinnäkin haluan todeta tästä. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. E, kar zadeva besedilo kolega Beleta, gre za pomembno zadevo, pomembno je, da se osredotočimo na energetsko učinkovitost tudi v prometu in da spodbujamo energetsko učinkovitost na vseh področjih. Ko pa se ukvarjamo z prometom in z uh, pneumatikami, kot v besedilo, ki je pred nami, se treba zavedati, da je treba upoštevati vedno načela varnosti. Varnosti se ne smemo odpovedati in spostaviti ravnotežje. Pri proizvodni pneumatik moramo razmišljati o tem, ta ne bo trpela varnost zaradi boljšega izkoristka energije, zaradi zmanjšane obrave, to velja za vožnjo po manj, po manj prometnih cestah ali pa tudi po avtocestah. Vedno je pomembno paziti na varnost. Najlepša hvala gospod Valjan, spremembe uredbe 1707-2007 o biloterbonska mreža in direktive 2021 ES elektronske komunikacije. Ponovno gospod Takula. Arvojsa puhemies, haluan kiittää ensinnäkin... Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil poročevalcu, poročevalki Valjan za pripravo tega dobrega poročila, izjemnega pomena je, da bomo v Evropi dosegli cilj spostavitve notranjega trga na področju elektronskih komunikacij in mobilnih telefonskih omrežij, tako da bomo lahko bolj eh, poceni in po enakih cenah telefonirali znotraj Evrope. Pogosto, če potujemo, moramo kupiti nove SIM kartice, če pa jih eh, ne kupujemo, imamo strašanske stroške zaradi eh, telefoniranja v tujini. Tukaj gre za prost eh, pritok, prosto gibanje državljanov, tako da bi morali na evropski ravni nekaj storiti tudi na področju poenotenja cen mobilne telefonije. Evropska unija mora zagotoviti varovanje interesov državljank in državljanov. Gospod Kamal, kot poročevalec za odbor za notranji trg, glede tega poročila sem zelo vesel, da vzpostavljamo večjo transparentnost. Že dolgo se ukvarjamo z problemom šoka o pogledu na telefonski račun, ko se nekdo vrne iz eh, tujine. Tukaj je treba določiti neke maksimalne cene. Zavedati se moramo, da cene tako ali tako padajo, večina potrošnikov pa ne gostuje. 70 odstotkov ne gostuje v zunaj in zato je število rednih eh, gostovanj zelo majhno. Kaj bomo torej naredili za neke privilegiranih redskih izbrancev, kot so evropski poslanci, evropski poslovneži, novinari in tako naprej. Upajmo, da bodo eh, podjetja ko bodo morali nižati te cene, ne bodo zvišale cene za tiste, ki koristijo telefon doma. Upajmo, da ne bomo črpali od revnih za to, da bi financirali privilegije nekaterih izbrancev. Gospod Golniš. Gospod eh, predsedojoči, veseli me, da smo dobili poročilo kolegice Valjan na temo, kjer se izpostavljajo pristojnosti Evropske unije na področju telekomunikacij. Včasih je, je tako, da je situacija popolnoma neznosna. Potrošniki so presenečeni, ko ugotovijo, da so uporabljali telefon, pri katerem so jim rekli, da bodo pri naročnini lahko klicali tudi v tujini, potem pa so dobili račun, ki je bil gromozanski, bil sem v Italiji za nekaj dni, eh, šel na internet dva, tri krat in potem dobil račun francoskega operaterja Orange 1200 evrov za to. Uh, Še en dan na francoski meji med Evianom in Gen. Ženevo 3000 evrov. To so prakse, ki so nepredstavljive. Tukaj gre za goljofijo operaterjev brez vsakršne transparentnosti do potrošnika. Zato potrebujemo usklajene napravila za operaterje mobilne telefonije v Evropi. Hvala lepa. Gospod Anan. Hvala. Hvala lepa. Vsi se veselimo nižjih cen, ko potujemo v tujino. Ne moramo biti proti tem, ampak to je samo en del enačbe. Če bomo zavezali operaterje, da zmanjšajo cene, bodo morali denarja poiskati nekje drugje. To pomeni, da bodo povečali eh, stroške tistim, ki ne potujejo. To se pravi, da gre z prednost za to, tiste, ki potujejo v škodo, tiste, ki ne potujejo, ki se bodo soočali z višjimi stroški. Tako da bodo večina ljudi plačevala više cene za to, da lahko nekateri izbranci potujejo v tujino, tako kot mi poslanci. Seveda nismo proti, vsi smo odvisni od eh, pravil, ki jih uveljavljamo v zadnjih letih. Če si pogledala, kako se je moč premaknila, potem moramo pogledati to poročilo. To je politična izjava, ki je najslabša v zadnjih eh, letih. Poglejmo si, kdo ima eh, moč in eh, komu gre kaj v korist in na škodo. Hvala lepa, gospoda Fajder neodvisna, ampak prosim besedo dobite za eno minuto. Eh, Lels paldies, prezident Kungs, par man doto vārdu. E- Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Eh, ziņoju. Glasovala sem za to poročilo, saj sem mnenja, da je to, kar se je počelo na področju mobilne telefonije zelo pomembno. Ko sem začela delati v Bruslu, je minuta stala 3 evre ali celo več. Danes eh, za te ureditve pa plačujemo bistveno manj in to koristi vsem v Evropi. Naj povem, da so bile tarife zelo nejasne, to, kar zadeva pošiljanje kratkih sporočil SMS. Cene so se bistveno znišale, kar zadeva pogovore. Podjetja pa so za kratka sporočila zaračunale vale zelo veliko. Tokrat smo naredili velik korak v interesu potrošnikov in tudi danes ko je posredovanje podatkov zelo pomembno, tudi preko mobilnih eh, telefonov, je to dober dosežek. Gospod Skinner. Assicurazione diretta via e assicurazione, Mr. Ryan. Gospod Ryan, poročilo o petrskem rezervanju in pa zavarovanje. Hvala, najprej bi čestital za odlično delo. To je bil velik podvig, ampak mislim, da je gospod Skinner opravil dobro delo. Tudi institucije, ki so prispevale k tej solventnost 2. Evropa si mora truditi za ponovno živitev gospodarskega trga in ta odziv je dober primer dobrega sodelovanja na finančnem področju in moramo zagotoviti, da nikoli več ne bo prišlo do bančne krize, kot je ta, ki jo trenutno doživljamo zanimanjem sem, opozil, da sem opazil, da je komisija tudi podpala Morganovo poročilo za lastnike posesti in tako bodo lahko zvišali tudi plačilo obresti za določeno obdobje. S tem pa se bo tudi razbremenilo posamezne državljane. Finančne inštitucije bi lahko ljudem olajšale, tudi plačevanje obresti in hipotek, kadar se znašajo v težavi. Lahko bi tudi vlade storile velike, da pomagajo tem ljudem. Hvala. Hvala. Sedaj pa poročilo Hökmark, okvir skupnosti za jedrsko varnost. Tukaj imamo pisno um, pojasnilo. Ethan Harris pa ima besedo. Hvala lepa rad bi čestital kolegu Kamelu, ki je pravkar podal svojo stoto intervencijo v plenarni zasedanju, odkar sem tukaj. Res je dobro, da je v klubu Centurionov. Glasoval sem za poročilo Hokmark iz različnih razlogov, saj kdo bi bil lahko proti jedrsko varnost. Ampak ko govorimo o jedrski varnosti in kako bomo zagotovili tudi energijo za prihodnost, to želimo storiti čim bolj varno. Glasoval sem pa zato predvsem zato, ker želim, da se več energije zagotavlja tudi na jedrski način, kaj ti ne, ni mi všeč, da se kar naenkrat posod pojavljajo veternice, ki tako ska, skazijo okolje, in ne nudijo neke obnovljive energije, ampak nudijo samo neko dodatno energijo za takrat, kadar so konice porabe. Hvala. Poročilo Romeva Irueda, nadzorni sistem skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, gospod Elister. Hvala. Gre po predlog komisije da bi nadzirali rekreacijski ribolov in zahtevali tudi licenciranje. Vse, kar je s takšno birokracijo povezano, je eden od tistih predlogov, ki je povzročil nasprotovanje na področju ribištva in pa evropske birokracije. Veseli me, da je bil predlog spremembe 48 sprejet, ki zagotavlja ustrezno diskrecijo države članice bo, oziroma odločitev o tem, ali bo ustrezno ukrepala glede licenciranja ali ne. Torej, država članica bo o tem presojala. In tako bo se država samo odločila, kakšen bo njen vpliv pri rekreacijskem ribolovu. In ta predlog je bil prvotno izjemno slab in bil s tem nekako izboljšan. Gospod Annan, hvala lepa. Po desetih letih v tem parlamentu si nisem mislil, da me lahko karkoli sploh še preseneci, ampak bil sem pretresen nad tem predlogom, da se razšili to da se ohran, razširi to tudi na rekreacijski ribolov in da se s tem ureja tudi nacionalne kvote. Predlog ni bil izbrisan, ni bil tudi bistveno izboljšan. To pa predvsem zaradi neke vojne tudi med patriotskimi škoti in drugimi. Lahko omeni kar nekaj imen, bi pa tudi prispeval najboljšemu prijatelju Severne Irske, Jimu Elisterju, ki je v svoji provinci pač najbolj zaslužen za to. Problem tukaj je bilo izvajanje. Problem je, da ljudje niso izvajali ustreznega zakona, obstoječih zakonov. In mi moramo ustvarjati zakonodajo in tudi to izvajanje, to bi morali bolj tudi izvajati na področju ribolova. Bolj bi morali skoristiti zakone, ki jih že imamo. Hvala, gospa Stajler. Uh, um, Hvala. Upam, da bomo lahko zagotovili ribičem, da bodo njihove skrbi upoštevane. Veseli me, da je bil tudi predlog 40 sprejet, 59 tudi sprejet, tudi predlog 50 je dobil veliko podpore, 92 je padel in tudi 93 ni bil sprejet in to smo mi tudi zahtevali. Naslednji korak je to, da se bomo spopadli z členom 47. In tukaj bomo morali videti, ali bomo izbrali drug pristop, kako se bomo lotili tega vprašanja. Ampak današnje sprejetje zelene knjige glede ribolovne politike nam nudi veliko možnosti na tem področju. Upam, da bodo člani skoristili priložnost, da bodo s to zeleno knjigo razširili v čim več svojih volilnih okrožij, da se bo glas slišalo. Hvala lepa. Hvala viser ohranjanja ribolovnih verov s tehničnimi ukrepi. Kamal za govor 101. Aha, že 101. se je prijavila k besedi. Hvala. To je pravi mejnik. Ne vem, ali gre za mlinski kamen ali mejni kamen, ki sem ga tukaj dosegal. Moram reči, da če želimo najboljše tehnične ukrepe za ohranjanje ribolovnih verov, potem tega ne bomo nadli v skupni ribolovni politiki. Rezultati so porazni pri skupni ribolovni politiki, ko gre za zaloge rib. Poglejmo si primer Islandije, kjer so iskali, našli druge rešitve, pa tudi Novo Zelandijo, kjer so pravice do ribolova prenašali z generacije na generacijo. In oba primera sta pokazala, da če prepustiš oziroma zaupaš trgu in zaupaš zakonu, zakonu da so to bistveno boljši, um, boljše rešitve, kot pa je skupna ribiška politika, ki se je izkazala, da je porazna. Hvala lepa. Busotil, skupna politika preseljevanja za Evropo. Gospod Busutil ima besedo. Mikro, please. Mikro. Mikrofon, prosim. Uh, Pred dvema minutama sem vam poslala sporočilo, da bi želela spregovoriti v zvezi s poročilom Visar. Zagotovo to imate. E, no, non è pervenuta. Eh... Ne, tega žal nismo prejeli. Gospa Fajder, v skladu s poslovnikom je predvideno, da se pred začetkom obrazložitev glasov, glasov morate upisati in od vas nismo prejeli um, prošnje, prejšnjem poročilu sem vam dal besedo, če tudi nisem imel prošnje, drugič pa to ni možno, kajti to bi ne bi bilo pravično do drugih kolegov, ki skušajo tukaj kaj povedati. Nimamo vaše prošnje. Hvala, gospod Busotil. Hvala, nekaj besed, da obrazložim glaso, glasove skupine IPP e o mojem poročilu v zvezi za skupno politiko preseljevanja za Evropo. Glasovali smo za to, da se odstrani um, odlomek, ki ga je, oziroma člen, ki ga je predložila. ki so ga predložili socialisti, bili smo proti temu ampak žal tukaj nismo uspeli. Smo pa glasovali za poročilo, ker mislimo, da gre za dobro poročilo, ki vsebuje dober program stališča parlamenta o skupni politiki preseljevanja. Hvala, gospod Golniš. Načelo akcijskega instrumenta za evropsko politiko priseljevanja. To je ogromna tema, vse te načela, instrumenti, vse to je treba tukaj omeniti. Evropska unija do leta, ima do leta 2050 potrebo po 60 milijonov dodatnih priseljencev, kljub vsej brezposelnosti. Gre za to, da se priseljencem da vedno več pravic, naprimer volilna pravica Hkrati pa je omejen pristop do trga delovne sile. Pri instrumentih gre za diskriminacijo, za informalne in neformalne delovne meste, medtem ko se od evropejcev zahteva diplome in ustvarja se neko novo kategorijo priseljencev, tako imenovane okoljske priseljence in Evropska unija se more prilagoditi na to poplavo, ki jo načrtujejo evrokrati morali biti za nekaj drugega. Potrebovali bi pravo družinsko politiko, pospeševanje um, rojstev. Treba bi bilo staviti na evropsko in to na vseh področjih. Gospod Borgecijo. Gospod predsedujoči, prida, številni pridržki k temu poročilu bi rad izrazil. Kot je bilo že rečeno, to je malo neprimerno, ko je tu veliko ljudi, ki imajo skrajšan delovni čas ali so bili odpoščeni. 60 milijonov novih priseljencev, ki naj bi delali v Evropi, se mi res zdi nekaj, kar je popolnoma neverjetno. Tukaj razpravljamo o tem, kako naj to uredimo, kako naj uredimo priseljevanje v prihodnosti. Potem pa imamo tu tragedije, katastrofe, v naših državah. Na srečo imamo dobro vlado Gomaronija. Tukaj je bila tudi turška ladja Pilar. Kaj pa Evropa počne? V 600 primerjih, to je tudi gospod Baroni upravičeno povedal, ni Malta storila nič. Dobila je sredstvo od Evropske unije, da bi pri tej akciji sprejela ljudi, in se konkretno spopadla z ljudmi, ki so prišli iz Severne Afrike. V vseh teh primerjih pa je morala naša država ukrepati. Mi to ne moremo več. Imamo um, ta, se pravi, ta, to kraj za sprejetje v Lampeduzi in ta poka v vseh živih. Ničesar več ne moremo storiti. Zahtevamo, da se sredstva za našo državo povečajo, zato da se bomo res lahko s tem spopadli. Evropa pa mora tudi resno poskušati urejati te tokove priseljencev. Tako ne gre več naprej. Se pravi pa še zad, sedaj pa še zadnji obrazložitev glasu, tudi če nimamo uradnega, uradnega zahtevka. Gospa Vandr, beseda je vaša in prosim, da nam tudi poveste v zvezi s katerim poročilom boste karkoli povedali. Hvala. Rada bi govorila o poročilu Visar. Gre za ohranjanje ribolovnih verov. Torej, za Latvijo je, držav, je ribolov zelo pomembna. Spomin, saj imamo 550 km kopen morske meje pri nas imamo le osem poslancev v Evropskem parlamentu ampak, in zato ne moramo biti prisotni v vseh odborih, ampak ribolov je pa zelo pomemben za našo državo. In poročilo ne zaščiti dovolj morski ribolov ob obalah. In naši priobalni ribolov je Eh, ogrožen in iz Balskega morja se nas pravzaprav prav odriva. In mislim, da je naloga Evropskega parlamenta, da, da z, poskrbi za to, da sosednje države upoštevajo tradicionalne vrednote in tradicionalne načine življenja in s tem tudi ribolov, kajti naše ribiške vasi kupujejo sedaj ribe pri velikih ribolovnih podjetjih. In uh, to so taki, ki lovijo ribe celo v oceanu in drugi zgubljajo službo. Hvala lepa, s tem smo zaključili obrazložitve glasov. Prekinjamo zasedanje, ki se bo nadaljevalo 15 uri. Hvala.